leta in tudi um, povečalo zaupanje v Evropsko unijo. Gospod eh, Franko Bonanini nas je obvestil, da je zdaj nepovezan poslanec.